Eh, bo eh, v procese vključen tudi ekonomski in socialni odbor, pa tudi odbor regij. To je odraz pomena, ki ga pripisujemo regijam, kajti konec koncev je naša unija unija državljanov, pa tudi unija regij. Prav tako nam je uspelo izboljšati upravljanje instrumenta s tem, da smo preprečili nekatere morebitne konflikte interesov. Če nekdo vloži 75 eh, odstotkov v EIB, eh, mora biti 25 odstotkov na voljo tudi še za nacionalne banke. Vse to želimo popraviti. Najlepša hvala. V dvorani ne vidim eh, soporočevalca gospoda Gualtjerija. Tako da besedo kar dobi gospa Bjenkovska v imenu komisije. Najlepša hvala. Spoštovani poslanci in poslanke, današnja razprava o programu Invest EU na zadnjem parlamentarnem zasedanju je simbolična, kaj ti kaže, kako močno je parlament tekom celotnega mandata podpiral uh, vse načrte za naložbe. In za to vašo podporo se vam zahvaljujem. Delni dogovor, ki ste ga dosegli s svetom v rekordnem času, bo omogočil, da bodo nadaljne priprave stekle zelo hitro. To pa bo omogočilo tudi gladko izvajanje, ki se bo lahko začelo že prvi dan novega finančnega okvira, kar pomeni, da ne bo prišlo do prekinitev pri podpori za naložbe. Gre torej za to, da združujemo vrsto instrumentov z enotnimi jamstvi in enotnimi pravili. Pokrivamo sektorje, kjer prihaja do vrzeli v financiranju in naložbah in poskušamo uh, vključiti čim več vidikov. Uh, globalizacija, urbani transport, digitalizacija. Uh, Številna področja obstajajo, kjer je težko zagotoviti financiranje na trgu. Tako financiranje bomo zdaj zagotovili preko tega sklada. Zato, da bi uresničil svoje cilje, ga bo podpiralo središče Invest EU, ki ga želimo okrepiti. Komisija pozdravlja podarek na tem vidiku. Zelo ceni tudi, da sta so zakonodajalca ohranila predlog za eh, odprtje poti za proračunska jamstva v uredbi je sicer jasno zapisana eh, vloga EIB, eh, katere strokovnost eh, je neizpodbitna, bodo tudi drugi akteri, naprimer EBRD, Banka sveta Evrope, pa tudi nacionalne promocijske banke in druge institucije lahko uh, vključene kot izvedbeni partnerji To bo omogočilo, da bomo izkoriščali vse znanje, ki je na voljo, izboljšali geografski doseg ter bolje upoštevali lokalne potrebe. Priprava programa InvestEU in izvajanje bo združevala vse te akterje, ki bodo morali eh, razviti ustrezne sisteme, hkrati pa bodo lahko tudi prevzeli večji del odgovornosti in sooblikovali naložbe. S tem bomo ustvarili skupnost močnih vlagateljev, ki bodo podpirali strateške cilje Evropske unije. Tekom pogajanj je parlament imel ključno vlogo pri tem, da je krepil odgovornost, ohranjal ključne povdarke ter zagotovil tudi više ambicije glede podnebnih ciljev. Komisija meni, da ste z vsem tem izboljšali eh, program Invest EU. Eh, zahvaljujem se. Eh, poročevalcem, soporočevalcem ter vsem odborom za vse vloženo delo. Uspela vam je doseči dogovor v rekordno kratkem času eh, in to še pred evropskimi volitvami. Naj izkoristim eh, to priložnost tudi, da se zahvalim še romunskemu predsedstvu za njihovo predanost. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu odbora za regionalni razvoj, gospa Gentile. No, eh, vidim, da je prišel tudi soporočevalec, ampak najprej gospa Gentile. Najlepša hvala, predsedujoči. Smo v času številnih sprememb in eno od teh je tudi, da se preusmerjamo stran od varčevanja in eh, spreminjamo načine delovanja. Če pogledate številke o zaposlovanju iz zadnjih let, če vidite spremembe v smeri socialne Evrope, eh, je vse to zelo dobrodošlo. Invest EU bo podprl mala in srednje velika podjetja, pa tudi krožno gospodarstvo podprl bo naložbe v okolje, usposabljanje, izobraževanje, pridobivanje novih veščin, eh, zdravstvo, InvestEU bo podprl socialno gospodarstvo in zaščitil najbolj ranljive člane naših družb. Gre za novo pobudo, ki bo izboljšala življenje ljudi in regij ter prispevala k boju proti revščini. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Gualteri. Izvolite, štiri minute imate. Najlepša hvala, predsedujoči. Veliko veselje mi je, da lahko predstavim rezultate dolgega in intenzivnega dela ter številnih razprav. Eh, rezultati so zelo pozitivni in zahvaljujem se mojemu soporočevalcu, gospodu Fernandesu, vsem poročevalcem v Senci ter vsem drugim kolegom in kolegicam, ki so kakorkoli prispevali k temu besedilu. Pred petimi leti smo začeli s tem projektom. Eh, to je bilo še v času finančne krize in eh, vrčevanja, zaradi česar je prišlo do močnega upada naložb po Evropi in naša glavna prednostna naloga je bila ravno, da naložbe ponovno obudimo, kajti to je predpogoj za rast in za poslovanje. Po zaslugi prožnega tolmačenja pakta za rast in stabilnost ter novih pobud, kot je bil Evropski sklad za strateške naložbe, nam je uspelo preusmeriti naše gospodarske politike. Pojavile so se nove naložbe politike, ki so šle v smeri inovacij, infrastrukture, socialnih dobrin ter boja proti podnebnim spremembam. Gre torej za uh, zelo pomembno strateško orodje. Želimo zagotoviti podporo MSP-jem, okrepiti želimo socialno vzdržno infrastrukturo. Želimo premostiti velike vrzeli v socialnem gospodarstvu. Želimo si projektov na področju zdravstva, socialnih stanovanj, izobraževanja. Dogovor, ki smo ga dosegli s svetom, je izboljšal besedilo komisije. Zlasti smo zagotovili, da bodo eh, stroški jamstev za promotorje eh, vezani izključno na sredstva in tveganje eh, v vsakem konkretnem projektu. Potrebno je prilagoditi tudi strukturo naložbenih platform, zato da bomo lahko podprli projekte, kjer se pojavlja eh, večja vrzel pri naložbah. Predvsem si želimo zagotoviti denar tam, kjer je najbolj potreben. Večina vajeti ima v rokah Evropska investicijska banka, pomembno vlogo pa igrajo tudi nacionalne promocijske banke. Nacionalne promocijske banke bodo imele neposreden dostop do financiranja, kar bo zagotovilo večjo prožnost, pa tudi bolj prožno financiranje za določene projekte. Ustvarjale se bodo. Eh, delovna mesta in države članice bodo imele ne samo možnost, da namenijo eh, del sredstev za kohezijske politike v tako imenovanem nacionalnem razdelku, temveč bodo lahko namenile tudi dodatna sredstva, kot neke vrste enkratne prispevke in to ne bo štelo v strukturni primankljaj eh, z vidika pakta za rast in stabilnost. Besedilo, ki smo ga oblikovali, je izredno uravnoteženo. Vsaj 55 odstotkov naložb eh, bo namenjenih vzdržni infrastrukturi. Prav tako pa bomo s temi sredstvi prispevali tudi k doseganju ciljev pariškega sporazuma na področju podnebnih sprememb. Zagotoviti želimo več gotovosti, več predvidljivosti za vlagatelje in eh, ključno je, da zagotovimo, da bo večletni finančni okvir pripravljen na izzive v prihodnosti. Predpogoj za to je seveda močan evropski proračun. Program Invest EU je nujen, ključen je za uresničevanje naših političnih prioritet v prihodnjem mandatu. Nujno potrebujemo dober naložbeni program, s katerim bomo podprli eh, ekološko preobrazbo našega gospodarstva ter spodbujali inovacije, rast in zaposlovanje. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Karas v imenu ELS. Najlepša hvala. Najprej naj se zahvalim eh, soporočevalcema eh, in pa zahvala tudi vsem ostalim ter Udu Bulmanu, ki je na začetku eh, skupaj z mano vodil ta boj za naložbe. Mobilizacija naložb ni eh, nek kratek šprint, ampak je maraton, ki se nikoli ne konča. Na začetku mandata smo z Junkerjevim načrtom dali prvo pobudo. Z e FC2 smo to izboljšali in podaljšali do 2020. Potem smo se obrnili tudi v soseščino, zlasti v Afriko in zdaj ob koncu tega mandata. Eh, imamo pred seboj pobudo Invest EU, ki bo pomenila novo poglavje za obdobje do 2027. 1200 eh, milijard evrov novih naložb naj bi s tem zagotovili. 945 tisoč majhnih in srednje velikih podjetij bomo podprli. Okrog 400 milijard evrov je bilo mobiliziranih doslej in 1,4 milijona delovnih mest je bilo ustvarjenih. Z načrtom Invest EU bomo izboljšali učinkovitost in zmanjšali birokracijo, kajti 14 finančnih instrumentov bomo eh, združili v enega. Prav tako bomo podprli tudi uresničevanje podnebnih in okoljskih ciljev. Eh, kajti 55 odstotkov naložb v, infrast v infrastrukturo mora prispevati tudi k uresničevanju teh ciljev. Izboljšali bomo svetovanje, podprli predvsem majhne projekte. E, olajšali bomo tudi neposredno dodelitev evropskih jamstev nacionalnim ali regionalnim finančnim institutom, izboljšujemo e, preglednost in odgovornost. Eh, Invest EU ni zaključek, to je četrta stopnička, eh, četrti poskus eh, pripeljati skupaj javne in zasebne vlagatelje v Evropi v interesu Evropske unije in upamo, da se bo ta pot tudi v novem mandatu nadaljevala. Najlepša hvala gospa Glanec, moram v imenu socialistov. Gospod predsedujoči, predstavnica komisije, kolegice in kolegi, tukaj se sedaj predhodno izražamo o programu InvestEU, to je pač program v okviru finančnih okvirjev do leta 2027 in videti je, da bi moral eh, svet nadgraditi potni načrt investicij, ki ima namen povečati trajnostno rast, trajnostno gospodarsko rast ob povečanju števila novih delovnih mest, krepitvi lokalnih projektov, krepitvi raziskav. In seveda tudi o podpori malim in srednjim podjetjem, kar je zelo pomembno. Pomembna je tudi uvedba jamstev, ki naj bi zagotovila etično plat tega gospodarskega razvoja in to je seveda vse odvisno od ključno pomembnega sodelovanja tako vseh treh institucij kot lokalne in regionalne ravni, kjer se moramo vsi skupaj angažirati tudi ob spoštovanju trajnostnih ciljev, ki smo si jih zastavili v razvoju. Govori se, da lahko danes eh, uspemo pri tem, da zagotovimo eh, naložbe, ki bodo tako socialne kot strokovno usmerjene in mislim, da potrebujemo tesnejšo vez med agendo za kulturo in zasebnimi ulaganji ter javnimi ulaganji. In končno je treba zagotoviti, da se bomo zavedali, da imajo evropejci in evropejke skupne osnove ravno v tej evropski kulturi in da moramo vsi stremeti k Evropski uniji, ki bo vse to zagotovila ob učinkovitejši politiki za obravnavanje podnebnih sprememb. Poleg tega pa mora učinkovito spregovoriti neposredno našim sodržavljanom in izpolniti njihova pričakovanja in upanja. Hvala lepa, gospod Peket. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi z Invest EU bi lahko Evropa zagotovila naložbe v vzdržne evropske projekte. In če govorimo o 14 milijardah evrov v obliki jamstva, to niso subvencije, to so jamstva. To pomeni, da bomo lahko podprli številna podjetja, razvijali inovativne projekte, proizvode, ne da bi bili odvisni od številnih velikih neevropskih donatorjev. In s tem lahko povežemo v en instrument vse te težnje in prizadevanja. Mislim, da je to odličen pristop, zadeve so poenostavljene, tudi nacionalne banke bodo pridobile močnejšo vlogo, kar bo veljalo tudi za naše flamske banke, ki bodo lahko prevzele vodilno vlogo. Pričakujem odlične rezultate, pričakujem dejanske spremembe, ker je to zadnje plenarno zasedanje. Mislim, da je to odličen način, da zaključimo naše delo v tem razborljivem obdobju. Najlepša hvala. V imenu Alde, gospa Vernik, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Že od EFSE naprej lahko rečemo, da se bo ta mandat nadaljeval z Invest EU. To gre v pravo, zelo pomembno smer. Ena od lekcij, ki smo se jih naučili iz krize leta 2008, je, da je stabilna ekonomija tista, ki poskrbi za ustrezne naložbe, te dodatne naložbe, ki jih bomo spostavili s tem programom, so obljuba za boljšo prihodnost, še zlasti, če govorimo o naložbah v inovacije, v digitalizacijo. In s tem bomo zagotovili, da bo naša unija v prihodnem obdobju eden najzanimivejših krajev za ulagatelje na svetu. To bo pravi prostor za kreativne duhove. Tako da, kolegice in kolegi, zapolnimo že to vrzel v vlaganjih. E, v imenu Gue, pan Papadimul. Hvala lepa. V imenu Gue, gospod Papadimulis. Hvala lepa, predsedujoči. Predlog dveh poročevalcev je izboljšan v primerjavi z izvirnim, ki ga je predložila komisija, vendar je daleč od tega, kar dejansko potrebujemo. Potrebujemo veliko več naložb, globalno schemo naložb za celotno Evropsko unijo. Vse je še vedno nekako v zraku, seveda ker novi finančni okviri še niso vzpostavljeni. In eh, zaradi tega eh, smo kar naprej priča temu, da se sredstva krčijo na mesto, da bi jih imeli vedno več na voljo. Zaradi tega smo dodali nekaj predlogov sprememb, da bi izboljšali izvorni predlog komisije, da bi zmanjšali birokracijo in se bolje vključili eh, tudi na področju dostopnosti sredstev za mala in srednja podjetja ter eh, izboljšanju boja proti podnebnim spremembam s pomočjo inovativnih naložb. Pričakujemo še več takih predlogov in zaradi tega ravno potrebujemo še več predlogov sprememb, ki bomo tudi predložili v tej smeri. Najlepša hvala v imenu zeleni gospod Sole. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dame in gospodje, kolegice in kolegi. To bi moral biti predvsem instrument, ki bi vodil vzdržemu gospodarstvu, trajnostjo, rastjo in prav tako bi morali ob tem upoštevati tudi eh, sporedni razvoj tako boja proti podnebnim spremembam kot eh, gospodarstva. Zato je potrebno spostaviti pomembne sinergije in zato upamo, da boste ostali na načelu trajnostnih naložb. Parlament je ob misli na to poskrbel za to, da se predvsem da poudarek za res trajnim naložbam in da se ne vlaga več v fosilna goriva. Eh, treba pa je poskrbeti tudi za ustrezno prehodno obdobje in ukrepe za prehod k zeleni ekonomiji. Potrebno je tudi zagotoviti zadostno financiranje konkretnih projektov v zvezi z okoljem, socialnimi odprtimi vprašanji in da mm, se vrnem na pozitivno. Pozdravljam krepkejšo udeležbo lokalnih in nacionalnih ter regionalnih ravni, tako da bomo bolje namensko uporabili sredstva za boljši razvoj lokalnih podjetij in lokalnih trgov. Še enkrat prisrčna hvala poročevalcem za vloženo delo. Najlepša hvala, gospod Arnold v imenu FDD. Dve minuti. Hvala lepa. Tole je zadnjič, da se oglašam v Evropskem parlamentu. Ne bom se znova potegoval za to mesto. Eh, v času man, eh, mandata za Brexit sem si prizideval, da bi najbolje upravičil zaupanje svojih voljivcev. Eh, to se je pokazalo tudi v času referenduma. Za Brexit leta 2016, leta 2017 smo štirikrat to potrdili s splošnimi volitvami, naša odločitev je bila jasna. Zato se mi zdi nekoliko nadrealistično, da se tri leta potem znova pogovarjamo o investiju, torej evropskih investicijah, da govorimo o dodatnih 400 milijardah in še vedno ne vemo, ali bo Združeno kraljestvo vključeno v naslednjem sedemletnem finančnem načrtu, ali se bodo ta sredstva sploh lahko zagotovila, kaj bo to marec, april, 31. oktober. In eh, res eh, tu pravzaprav krivim neodločnost britanske vlade. Britansko ljudstvo je že štirikrat povedalo svojim politikom, da si želi oditi iz Evropske unije, očitno bo to moralo storiti še petič. In zaključil bom eh, s citatom uh, Franka Sinatre. In sedaj je konec blizu. In now the end is near. In moramo povedati naslednje. Mi nismo tega storili na svoj način kot Frank eh, Sinatra, ampak tako, kot so to od nas zahtevali voljivci. In to morajo početi tudi evropski politiki. Teraz prosim za branje glasu, panjo Maletič. Najlepša hvala, gospa Maletič. Minuto in pol. Hvala eh, predsedujoči, čest čestitam kolegoma, poročevalcema za odličen dogovor, ki je bil dosežen eh, v zvezi z novim investiju programom. Kot smo slišali tudi od gospe komisarke, je to zelo pomembno tudi za prihodnja poganja, ki bi morala biti preprosteša tudi za Evropski parlament. Že tretjič se v tem parlamentu pogovarjamo o programu InvestEU ker menim, da je zelo pomembno, da se vključimo v te zadeve, ne le v tem trenutku pri zagonu tega programa, temveč tudi pozneje pri konkretnem izvajanju v državah članicah, še zlasti pa pri promociji tega programa in njegovi vidljivosti v javnosti. Še pomembne pa je, da se financirajo projekti, ki ne morejo črpati iz klasičnih komercialnih kreditov ali pa iz kohezijske politike. Dobro je uložiti v projekte eh, raznih zagonov, eh, manjših podjetij, ki morajo čim prej doseči svojo polno rast in tudi pomagati tistim, ki si zaslužijo drugo priložnost. Torej, treba je pomagati tistim, ki imajo določene zmogljivosti, vendar jim niso dostopni viri financiranja pri komercialnih bankah. Opozila bi rada tudi na geografsko razporeditev. Dosedanji sklad FC je bil bolj usmerjen v bolj razvite države članice. Sedaj pa je treba bolj pomagati manj razvitim državam članicam, da bodo tudi one imele koristi od tega novega programa. Hvala lepa. Hvala sedaj na vrsti gospa Beres za socialne demokrate. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, sprejetje tega besedila za vzpostavitev programa InvestEU se v bistvu navezuje na to, kar je sprožila Evropska komisija na pobudo skupine socialdemokratov za strateške naložbe že leta 2007. In medtem, ko čakamo nove finančne okvire, za obdobje do leta 2027. Lahko pozdravimo to pobudo in mislimo, da bo bolje upravljanje sredstvi omogočilo tudi boljše ravnotežje in upravljanje strateško pomembnimi naložbami in da bomo lahko združili prizadevanja številnih partnerjev tako na nacionalni kot na evropski ravni. In to v smislu, kot je to večkrat podaril Evropski parlament. Tukaj gre za ključne naložbe, povezane s ključnimi ekološkimi cilji. Evropska unija mora storiti svoje, rešiti trajnostna vprašanja vzdržne infrastrukture in pri tem ne pozabiti na ustvarjalne in kulturne dejavnosti. Tadeve e, bo treba tudi ustrezno umeriti in e, se tudi e, ozreti na to, kakšen bo naš dejanski angažma, kako aktivni bomo pri izvedbi teh programov. Potem je tu še vprašanje statusa EIB. To ne more biti samo nek privilegirani partner, kot je to določila komisija, temveč je treba upoštevati tudi mnenje parlamenta in pooblastila parlamenta v tem oziru. Hvala lepa, gospa Mec, eno minuto imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Invest EU je namenjen predvsem malim in srednjim podjetjem, čeprav tukaj v oklepaju vidim nekaj, to da eh, lahko rečem, da gre vse skupaj. Eh, v dobro smer. Treba pa je vedno upoštevati tudi podnebne spremembe, treba je poskrbeti za boljšo informiranost in boljšo geografsko razporeditev. Vsi projekti morajo biti prilagojeni podnebnim zahtevam in eh, v skladu z zastavljenimi cilji boja proti podnebnim spremembam. Ravno preko teh investicij v okviru programa InvestEU bomo lahko aktivirali še številne druge programe, ki se bodo lahko povezali z različnimi obstoječimi projekti, ki zadevajo naprimer tudi letališča in podobne strukture. Ni dovolj, da samo govorimo o podpori projekta, ampak Evropska unija mora odločno prenehati financirati projekte, ki so proti zdravju našega planeta. Hvala lepa, gospod Pospišil, minuto imate na voljo. Najlepša hvala za besedo. Kolegice in kolegi so že veliko povedali o tem investicijskem načrtu, ki ga sicer lahko v celoti podprem. Investijo je zame zelo pomemben projekt. Izkušnje, ki smo jih imeli iz EFSE, kažejo, da da so to vrstne pobude smiselne in da je zelo pomembno osredotočiti se na taka področja, kjer je komercialno financiranje težko dosegljivo. Zaradi tega upam, da se bo ta projekt v prihodnje osredotočil na mala in srednja podjetja, povezana s podnebnimi spremembami, skrbjo za okolje, z raziskavami in razvojem. Menim, da bi v prihodnje ta program lahko veliko prispeval k razvoju evropske ekonomije, tudi zaradi tega pomnoževalnega učinka, ki ste ga omenili, in zaradi uporabe navedenih jamstev za zasebna posojila. Zato upam, da je to nadaljevanje EFSE e in da bomo uporabili tudi vsa znanja in lekcije, ki smo se jih naučili v preteklosti, ter to prenesli v naslednje finančno obdobje od leta 2021 do 2027, ter da bomo izboljšali delo na prihodnih projektih v skladu s tem. Upam, da bo naslednji sklic tega parlamenta lahko rešil števila odprta vprašanja. Najlepša hvala, gospod Fernandez, izvolite. Hvala, predsedujoči, gospa komisarka. Pred petimi leti so eh, socialisti eh, med volitvami zahtevali konec vrčevalnih ukrepov in prilagoditvenih ukrepov. Eh, ukrepov, tako da bomo lahko dosegli zagon novega razvoja po finančni krizi. Seveda se zahvaljujemo eh, komisiji in eh, seveda tudi Junkerjevemu načrtu za to podporo. Namreč naš proračun se v zadnjih letih soočal s številnimi težavami in sedaj imamo možnost, da zastavimo nove instrumente in ta novi program InvestEU je naklonjen temu, da bomo zdrževali naložbe na stabilni ravni po vsej Evropski uniji. To pa je zelo pomembno, ker sicer tvegamo stagnacijo. Ne smemo pa pozabiti, da je Junkerjev načrt nekaj, kar je bilo namenjeno boju proti recesiji in proti učinkom, negativnim učinkom krožnega gospodarstva. Hvala lepa, gospod Buda, minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sam želim čestitati poročevalcema. Investiju je ena od pomembnejših politik, ki jih sprejemamo v Evropski uniji. Pomembno je, da lahko dosežemo jamstva za stabilno raven naložb in da vključimo vsa varovala, ki jih potrebujejo vlagatelji. Pristop in namen vsega tega je popolnoma jasen. Želimo zagotoviti boljše življenje za vse v Evropski uniji ob eh, krepitvi inovativnosti, digitalizacije in boljše porabe razpoložljivih virov in sredstev. Videti je, da se sedaj naložbe osredotočajo predvsem na določene države članice. Zato bi bilo dobro diverzificirati ta pristop in doseči geografsko ravnovesje ter bolj vključiti vse države članice in njihove regije. Eh, Male in srednja podjetja imajo pri tem pomembno ulogo, vendar se soočajo z zapletenimi postopki, kadar želijo priskrbeti določena sredstva v obliki naložb. Zato bodo s tem programom pridobila podporo zaradi zmanjševanja birokratizacije na evropski ravni, sočasno pa bodo manjši projekti morali postati privlačnejši eh, ob čim večji porabi lokalnih eh, virov ter združevanju v grozde sorodnih projektov. Eh, želimo si zagotoviti lažje dostopanje do sredstev za naložbe. Hvala. Hvala, gospod Rubik. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, gospodu Karasu, predsedniku eh, skupine pristojne za MSP, bi se najlepše zahvalil. Ta skupina je ugotovila, da moramo podpreti MSP -je in da lahko s to strateško odločitvijo dejansko uh, ustvarjamo blaginjo za vse. 25 let sem že v tem parlamentu in vem, kako je bilo z večletnim programom za majhne, srednje, velika podjetja. Uh, To je bilo med letoma 2001 in 2005. 450 milijonov evrov smo imeli takrat na voljo, in od 2007 do 2013 se je ta številka povečala v okviru programa za podjetništvo eh, na 2 milijardi evrov. Eh, ko je se imel, pa je bil program, ki je obsegal več kot 3 milijarde evrov, FCI eh, veliko več, zdaj pa gre za 1000 milijard evrov kar je res znak, da podjetništvo in ta politika, ki je povezana s tem, jemljemo resno. 55 odstotkov bi, teh eh, sredstev naj bi zdaj namenili za okoljske projekte v okviru programa eh, Obzorje Evropa, pa kar 35 odstotkov. In to pomeni, da smo napredni, da razvijamo pr, pr, pr, napredne politike in da iščemo svoje mesto v globalnem svetu. Zahvalil bi se tudi komisarki Bjankovski, ker vem, da se ni preprosto zauzemati za majhna in srednja velika podjetja, ampak dokazali smo, da to gre. Tako da najlepša hvala in veliko uspeha v prihodnje. Dank, hvala vam. Sledi postopek Catch the Eye. Gospod Marijas se je edini prijavil za govor, tako da mu kar dajem besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Invest EU bi v teoriji lahko pripomogel k ustvarjanju novih delovnih mest, lahko bi pripomogel k podpori razvijanju veščin in tako naprej. Ampak, če želimo to doseči, potem ne smemo ponavljati napak iz Junkerjevega načrta, napak iz EFSI-ja. To je še posebej dobro vidno v Grčiji, kjer smo videli, da je večina tega denarja poniknila v žepih evropskih multinacionalk. Takrat smo dejansko uh, financirali evropske multinacionalke, ki so potem kupovale in zapirale letališča v uh, moji državi, v Grčiji. Naprimer, podjetje Fraport je storilo nekaj podobnega. Uh, 280 milijonov evrov si je usposodilo to podjetje od Evropske investicijske banke, podoben znesek od eh, Grške mm, investicijske banke in s tem kupilo, oziroma jaz temu rečem, eh, razgrabilo eh, naše letališča, ki so bila na voljo. To ni ulaganje v razvoj. Potrebujemo dejanske naložbe, ki bodo imele dodano vrednost tudi za MSP-je v državah članicah. Hvala. Najlepša Hvala, zdaj pa besedo spet vračam gospe Bjankovski v imenu komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, najlepša hvala za vaše komentarje, za to razpravo, za vse pozitivne elemente, ki ste jih omenili v zvezi s programom. Dovolite mi, da povem, kakšni so moje sklepi po tej razpravi. Upažam, da v veliki meri podpirate program Invest EU. Sem pa tudi opazila, da imate zelo visoka pričakovanja in tudi nekaj priporočil za sam program InvestEU. Zagotavljam vam, da bom vaše komentarje in ideje prenesla v komisijo in še enkrat hvala vsem za pozornost, za podporo in hvala poročevalcem ter poročevalcem osenci za upravljeno delo. Hvala vsem, hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka, zdaj pa še gospod Fernandeš, poročevalec, izvolite v investimentu publiku é importantíssimo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naložbe v javni sektor eh, oziroma naložbe iz javnega sektorja so zelo pomembne, naložbe eh, zasebnega sektorja pa so še pomembnejše, ker s tem krepimo konkurenčnost Evropske unije. Spodbujanje eh, podjetništva, spodbujanje ustanavljanja zagonskih podjetij, je pomeni hkrati tudi spodbujanje evropskega gospodarstva. To je način, kako doseči boljše plače za vse. To pomeni boljše plače za javni sektor, pa tudi boljše plače za zaposlene v zasebnem sektorju. Javne naložbe eh, so predvsem pomembne mm, zato, ker morajo vse vlade za to odigrati svojo ulogo. Ampak nažalost moja država, Portugalska, v okviru trenutnega naložbenega načrta, pod vodstvom bivšega ministra Petra Markeša ni porabila niti enega evra, ki ga je imela na voljo iz evropskih eh, skladov. Nažalost, Juncker načrt bi podobno kot Invest EU uporabili za, eh, za, seb, za naložbe v javni sektor ali zasebni sektor, ampak vsak mora odigrati svojo ulogo. Evropski parlament je potrdil ta program, zato ker smo s tem želeli mobilizirati več kot 700 milijonov evrov. S tem želimo tudi pomagati eh, potencijalnim eh, investitorjem z, z tako imenovanim advisory hubom, z organom, ki bo svetoval eh, potencijalnim investitorjem pri njihovih naložbah. S tem bo možno pogled tudi v dogajanje na regionalni ravni in uh, Z, s tem bomo omogočili boljši eh, dostop do sredstev. Mislim, da vse to kaže na to, da, lahko, da si želimo, da eh, program Invest EU dejansko zaživi, ker bomo s tem spodbudili rast, ustvarjanje novih delovnih mest, boljši javni sektor in posledično tudi boljši zasebni sektor. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam s tem smo zaključili z današnjo razpravo. To je tudi moj zadnji, uh, moje zadnje vodenje plenarne seje v tem mandatu. Hvala za sodelovanje. Glasovali bomo jutri. Tudi naslednje uh, zasedanje se začenja jutri ob pol devetih zjutraj, trajal bo do 14. ure. Dnevni red pa je bil objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem, ahane. Gospod Rubik, še prosim za besedo pred koncem. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsedojoči. V imenu celotnega plenoma bi se zahvalil tudi vam za vaše vodenje, ki je bilo res eh, vzorno. Želim vam vse dobro in najlepša hvala še enkrat. Hvala tudi vam in upam, da se bomo potem eh, mandatu še srečevali v drugih okoličinah in ob drugih priložnostih, tudi zasebnih. Morda bomo takrat tudi nadaljevali s temi razpravami, morda tudi v Nemčiji pri vas doma. Najlepša hvala. Hvala še enkrat.